Good afternoon, colleagues. I don't think I need to use the hammer to begin. Dragi kolegi, mislim, da mi ni potrebno uporabiti kladiva danes za začetek tega sestanka. Zdaj smo pri 15. točki predstavitev Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Pozdravljamo direktorja te organizacije MCDDA, Aleksisa Guzdila poročilo je bilo objavljeno 6. junija. Gre pa za pregled situacije na področju drog v Evropski uniji, torej v 28 državah članicah ter v Turčiji na Norveškem. Imamo tudi eh, statistični bilten za leto 2017 in 30 poročil o drogah po državah. Kopije so bile razdeljene tudi vam. Najprej bom gosta prosil za kratko predstavitev potem eh, pa se bodo oglasili lahko še člani, zdaj že lahko uporabim množino, nekaj se vas je le nabralo. Eh, gospod Boni je poročevalec za to temo. In mm, takoj po predstavitvi našega gosta bomo dali besedo tudi članom in članicam našega odbora. Gospod Gozdil, dobrodošli, izvolite besedo. Pozdravljeni, gospod predsednik, eh, dragi člani in članice odbora Libe v Evropskem parlamentu, gospe in gospodje. Z velikim veseljem vam danes predstavil eh, glavne zaključke tega poročila, ki smo ga objavili pred dvema dnevoma. Kot je rekel že predsednik, gre za pomemben svežen informacij, eh, ki so objavljene skupaj s tem poročilom. Poročilo ponuja zelo um, podroben pregled statističnih podatkov, ki smo jih zbirali. Uh, ti so zapisani tudi v statističnem biltenu letos in to je nekaj novega, pa imamo tudi poročila po državah. Tako da lahko dobite pregled nacionalne situacije tudi na veliko bolj grafičen način in veliko bolj razumljiv način. Vsako poročilo ima tudi del, kjer je zapisano, kakšen je položaj vaše države v evropski sliki oziroma v evropskem merilu. Zahvalil bi se nacionalnim točkam in državam članicam, ki so nam zagotavljale hitre informacije. Zahvaljujem pa se tudi evropskim institucijam in agencijam, ki z nami sodelujejo. Verjetno veste, da je MC. E EMCDDA, predsedujoči eh, eh, mreži agencij za eh, pravosodne in notranje zadeve. In v tem kontekstu tudi izražam svoje sožalje za teroristični napad v Londonu pred kratkim. Želimo prispevati k varnosti Evropske unije in želimo zagotavljati državam članicam in institucijam, Eh, najboljše možne storitve. No, pet glavnih tem eh, je v poročilu, potem sem seveda na razpolago za vaše vprašanja. Glavna sporočila so torej naslednja, oziroma glavne spremembe, do katerih je prišlo pri situaciji. Eh, vse več je smrti zaradi prekomernega odmerka. Ta delež se je povečal že tretje leto zapored. Potem imamo nove sintetične opioide. Tretja stvar, ki je pomembna, je uh, nove psihoaktivne snovi in uh, ta tema je vedno deležna veliko pozornosti tukaj v odboru. Uh, na tem področju se tudi zahvaljujem vašemu odboru za uh, uh, vaše glasovanje danes zjutraj glede zakonodajnega svežna. Uh, Eh, s pomočjo katerega se bomo lahko še bolje in bolj učinkovito borili proti novim psihoaktivnim snovem. V zadnjih dveh letih smo priča tudi povečanju dostopnosti kokaina. Pa še zadnja točka, eh, glavni trendi na področju konoplje. Primerjal bom situacijo tudi med EU in ZDA pri uživanju te snovi med študenti kar se tiče eh, prekomernega odmerka, prihaja do vse več eh, smrti. V primerjavi z zadnjim letom se je ta delež povečal za 6 odstotkov. In eh, kar bo mogoče zanimivo za vas, člane odbora, je naslednje. Večina teh smrti povezanih z drogami je posledica opioidov in pa heroina. In pogosto gre tudi za kombinacijo z alkoholom in drugimi prepovedanimi snovmi to, kar še lahko vidite na prosojnici in sicer pri zelenem grafu, je to, da opioidi in heroin, da se te snovi uživa predvsem eh, pri vse starejših eh, uporabnikih, pri skoraj vsaki. Eh, starostni skupini je prišlo do povečanja v primerjavi z letoma 2015 in 2016. No, nekaj napredka je bilo uh, zabeleženega v Evropi v zadnjih letih glede tega, kako ukrepati proti prekomernim odmerkom, kako preprečiti uh, prekomerne odmerke oziroma smrti zaradi tega. Uh, Prvič je, da eh, do tega sploh ne pride, skušamo torej to preprečiti. Eh, drugič pa, da v primeru prekomernega odmerka eh, hitro ukrepamo, tako da oskrbimo torej osebo, ki je zaužila ta odmerek. Približno 640 tisoč ljudi v Evropi uh, je zdaj deležno uh, zdravljenja v zvezi s tem. Potem imamo tudi scheme naloksona, prek katerih se lahko odzovemo in uh, prek katerih pomagamo ljudem, da preživijo v primeru prekomernega odmerka. Potem imamo tudi pravila glede uživanja drog. V sedmih državah se uporabljajo, oziroma to so sobe za um, Eh, uživanje drog 78 je zaenkrat po Evropi. Eh, to ni glavni instrument, ampak države to vse bolj uporabljajo. Naprimer v Kanadi je to že orodje, ki se eh, vse več uporablja v primeru te nove epidemije uživanja opioidov. Potem uh, imamo tukaj zdravila in sicer za primere, ko uh, je bil zaužit metadon ali pa druge snovi. To je tudi ključen element uh, glede nacionalnih strategij. Potem preprečevanje mm, novih sintetičnih opioidov, naslednja prosojnica. To je vse večja nevarnost za zdravje. 25 novih sintetičnih opijev smo zaznali med letoma 2009 in 2016. Uh, eh, ampak samo v zadnjem letu smo jih zaznali osem, zelo močni so, najdemo jih tudi v drugih proizvodih eh, in to pomeni, uh, da obstaja velika stopna tveganja za strupitve za uporabnike in tiste, ki so temu uh, naključno izpostavljeni. Fentanili, na primer, spadajo v to družino. To so snovi, ki so zelo močne, uporabljajo se v zdravniške namene, naprimer za anestezijo ali lajšanje bolečin. In kar osem novih fentanilov eh, je bilo v lanskem letu zabeleženih. Dva so tudi ocenili iz vidika tveganja, eh, letos pa raziskujejo že tri nove fentanile. Te snovi so zelo pomembne. Kot sem rekel, eh, smo jih odkrili v zadnjih dveh, treh letih. Eh, ne samo kot fentanile, ampak tudi pomešane z drugimi snovmi, naprimer s heroinom ali kokainom. In to pomeni, da je tveganje za strupitve eh, toliko više. Mm, včasih ljudje tudi ne vejo, da je to, ta snov sploh zraven v Združenih državah. Eh, so nekateri eh, glasbeniki ali igravci eh, tudi že umrli zaradi teh snovi, ki jih v bistvu sploh niso poznali. Te snovi so 300 krat močnejše od ostalih in že en sam gram zadostuje za zastrupitev. Potem imamo razvoj novih psihoaktivnih snovi, razvoj na tem področju. Eh, novih odkritij ni bilo, ampak dostopnost je še vedno visoka. Tukaj bi rad povdaril naslednje v primerjavi z letoma 2014 in 2015, ko je bilo zaznanih 98 novih snovi. Eh, no, letos je bila ta številka 66 oziroma lansko leto je bilo odkritih 66 Eh, teh novih psihoaktivnih eh, snovi. Upad je posledica eh, različnih faktorjev, naprimer ukrepov na ravni EU in nacionalnih držav članic, določena zakonodaja je bila sprejeta. Vidimo tudi spremembe pri upravljanju tega področja na kitajskem, veliko teh snovi namreč pride z kitajske. In kar je še pomembno povdariti v zvezi s tem, je, da Čeprav se je eh, število zaznanih snovi zmanjšalo, pa je bilo to negativno kompenzirano eh, s tem, da tiste snovi, ki zdaj prihajajo na trg, da so veliko močnejše in nevarnejše. Druga stvar, ki jo je pomembno povdariti, eh, pa je naslednja. Če pogledamo, koliko snovi mi nadzorujemo, 620 in več jih je, Leta 2016 pa je bilo na trgu zaznanih samo 423 teh snovi. Tako da ne gre samo za to, ali je novih snovi več ali manj, ampak eh, gre za to, da eh, eh, je spremljanje zelo pomembno, ker tako vidimo, katere snovi zapustijo trg, katere so še vedno na voljo. In pomembno je podpreti ta sistem spremljanja. Pa še en pojav smo zaznali in imamo tudi publikacijo na spletni strani. Um, torej, tveganje na področju marginaliziranega prebivalstva. Dve podskupini bi rad omenil v tem kontekstu, torej ljudi, ki so bolj izpostavljeni tveganju uh, in injekcije katinona, ki ga uporabljajo uporabniki opioida. Um, potem imamo drugo skupino, to so brezdomci. Uh, ki v vse večji meri uporabljajo sintetične kanabinoide, ti so veliko cenejši. Pa še uporaba v zaporih, to je tudi vse bolj zaskrbljujoč pojav. Mm, četrta točka se navezuje na kokain. To, kar smo opazili v zadnjih dveh, treh letih, je povezava različnih indikatorjev ki kažejo na uh, povečano dostopnost eh, pri kokainu. Kokaina je vse več, bolj dostopen je in je tudi eh, čistejši, kot je bil v preteklosti. Edino vprašanje, ki v tem trenutku še ostaja in zato smo temu posvetili tudi posebno pozornost, torej vprašanje je, ali ta povečana dostopnost ali bo privedla tudi do povečanja uživanja. Mm, odgovora na to še nimamo. Opazili smo, da v nekaterih državah, eh, v nekaterih mestih, v južnih in zahodnih državah mm, delajo eh, tudi analize odpadne vode in so tam zaznali kokain. Ta raziskava se je koncentrirala predvsem na mesta, od 33 mest, ki sodelujejo pri tej analizi odpadne vode, je v 22 primerjih prišlo do povečane e, vsebnosti kokaina. Pa še konopla. To je še vedno e, droga, e, ki jo je največ evropskih odraslih probalo vsaj enkrat v življenju. 87,7 mm, milijonov je to, saj en odstotek odraslih eh, vsakodnevno uporablja to drogo. Mi smo eh, lansko leto začeli izvajati tudi raziskave izven EU na tem področju. In prosim vse, ki se niste še registrirali eh, pri tem viru informacij, da to storite, kajti eh, glede kanabisa največ informacij dobimo ravno prek tega omrežja. No, kar smo še upazili pri konoplji je, da v Evropski uniji eh, konoplo uživa pol manj mladih kot v ZDA. Uporaba je eh, trenutno stabilna tako v EU kot v ZDA ampak, eh, uživanje alkohola je dvakrat višje v EU kot v ZDA, uporaba tobaka pa štirikrat višja v Evropi kot v ZDA. Se pa ta uporaba uh, niža. Torej, prišlo je do upada uživanja tobaka in alkohola v obeh regijah v zadnjih, legi, eh, v zadnjih letih. Zdaj je pomembno ugotoviti tudi, kateri so dejavniki eh, za tem upadom. Eh, Eh, radi bi tudi um, to bolje razumeli in potem uporabili eh, te eh, dejavnike tudi pri uživanju drog, predvsem konoplje. No, še zaključki. Situacija na področju droge je zelo dinamična, trg drog je zelo spremenljiv, veliko sprememb se dogaja zelo hitro v Evropi smo v zadnjih 20 letih videli tudi, da smo dobili dobre rezultate eh, na področju javnega zdravja. Eh, eh, najmanj je okužb z HIV-om in drugimi podobnimi zadevami v zadnjih letih na svetovni ravni. Eh, je pa vse več smrti povezanih z drogami. Imamo tudi eh, skupino um, zelo nevarnih novih psihoaktivnih snovi. Eh, trg psihoaktivnih snovi se zelo razvija in zdaj vidimo, da od 4 do 6 odstotkov mladih občasno uporablja te nove snovi, nove sintetične opioide, torej nevarnost še vedno obstaja. E, imamo fentanile in torej te nove sintetične opioide, ki so zelo nevarni. Mislim, da zato moramo ukrepiti sodelovanje in koordinacijo glede ukrepanja proti drogam. Odločitev, ki se jo danes jutraj sprejeli, bo zelo pomembno prispevala k temu, kot je naznanil komisar. Imamo nov akcijski načrt, upamo, da bo sprejet še pred koncem malteškega predsedstva in to bo tudi pomemben element v boju proti drogam. Eh, sam bi še enkrat poudaril eh, močno zavezo našega centra, da zagotavlja dodano vrednost in podporo evropskim institucijam ter državam članicam eh, in evropejcem, zato da se prispeva k bolj varni in bolj zdravi Evropi. Pa še eh, zadnji naslov mi eh, želimo prispevati k varnejši in bolj zdravi Evropi prek eh, bolje informiranih politik in eh, torej prek ustreznih informacij. Hvala. Veselim je, da ste imeli danes več časa, da predstavite to poročilo kot zadnjič. To je bila res celovita predstavitev. Najlepša hvala. No. E, nekaj ljudi je prosilo za besedo, najprej bo dobil besedo naš poročevalec, gospod Boni, izvolite. Primač, e, e, hvala, gospod predsednik, hvala. Hvala tudi našemu gostu. Hvala za celovito predstavitev in opis trendov. Mislim, da je zelo pomembno razumeti različne pojave, ki so povezani z uporabo drog in z razvojem dogodkov na tem področju. Sam bom izpostavil določene skrbi, ki so povezane s smrtjo zaradi prekomernih odmerkov. To je zelo zaskrbljujoč pojav, tudi odmerkov bolj viden kot v preteklosti in mislim, da moramo zato zagotoviti eh, boljši odziv, eh, predvsem strani držav članic. Naprimer, eh, več bi morali narediti glede ozaveščanja o nevarnosti drog. Moramo imeti tudi možnost odzvati se na nove pojave in razmisliti o tem, kako na ravni držav članic lahko eh, s tem povežemo tudi socialna vprašanja in ukrepamo na določenih socialnih področjih. Vi ste omenjali zapore, brezdomce, govorimo tudi o mladih, ki uporabljajo konopljo. V ZDA eh, je trend pozitiven ampak eh, v Evropski uniji pa vse več eh, mladih posega po konoplji in mislim, da bi s promocijo in z ozaveščanjem lahko naredili več. Ustvariti moramo neke javne signale, eh, zato da pomagamo ljudem. Pri tem je treba upoštevati tudi nove vrste drog. Rekli ste tudi, da je kokain vse bolj dostopen. Eh, torej moramo razmisliti o eh, ne samo o zaveščanju, ampak tudi o organih pregona in Europolu, če ne gre samo za ljudi, ki uživajo te droge, torej ne gre samo za te ljudi. Eh, če je kokain vse bolj dostopen, potem je tudi trg vse večji. To pomeni, da obstajajo kriminalne združbe, da obstajajo skupine ljudi, ki eh, kokain zagotavljajo eh, verjetno na enostaven način in mislim, da bi morali biti bolj občutljivi do tega vprašanja in uh, dati tudi nek signal, da uh, se lahko odzovemo tudi z delovanjem policije in organov pregona ko govorimo o novih psihoaktivnih snoveh, pa naj povem naslednje. Rekli ste, da je dostopnost teh snovi še vedno zelo visoka, učinek pa je nekoliko nižji, kot je bil pred leti. Eh, Vrh je bil dosežen leta 2014, imamo pa 66 novih snovi. Torej, leta 2016 je bilo registriranih toliko novih snovi. Mislim, da je zato zelo pomembno hitro začeti izvajati model, ki ga predlaga parlament eh, in sicer v sodelovanju s komisijo in svetom. Uh, imeli smo dve ali triletni zastoj. Zdaj pa so se stvari končno premaknile in moramo vzpostaviti učinkovite mehanizme. V prejšnjem modelu smo dosegli cilje v 84 mesecih, zdaj pa v 36 ali 38 mesecih. Torej, države članice bodo hitreje začele izvajati odločitve v zvezi s prepovedjo določenih snovi. O tem lahko razpravljamo. Roki sicer niso tako kratki, kot bi si želeli, ampak situacija je vseeno boljša, kot je bila. In eh, kako začeti s to novo uredbo, novo regulativo? Eh, nekaj zahtev je za agencije, da pripravijo začetna poročila in pa ocene tveganja. Torej potrebujemo neko močno izhodišče. In ena od prednosti te nove rešitve je tudi ta, da če bomo uh, uh, dali določene signale, če bo komisija pripravila ustrezen akt, potem eh, bo prepoved za nove snovi veljala v vseh državah. Ne bo tako, da bi v nekaterih državah določene snovi prepovedali, v drugih pa ne. Uh, Mm, tukaj imamo vse več novih eh, kanalov, tudi digitalni kanal eh, in to je treba upoštevati. Kako lahko mi pomagamo pri tem? No, zadnja točka, o kateri želim govoriti, pa je povezana s prihodnostjo. Povezana je tudi z vašo strategijo do leta 2025. Eh, To je prihodna strategija. Če bomo začeli eh, s pripravo proračuna za obdobje po letu 2020, mislim, da mora biti jasno, da potrebujemo tudi ustrezna finančna sredstva za vaše dejavnosti, tako da bomo ohranili delo eh, tega centra. Eh, torej, na kratko, kako se boriti proti novim pojavom, kako več narediti na področju zaveščanja, potem kako ukrepati skupaj z Europolom glede dostopnosti kokaina, kaj potrebujete za izvajanje teh novih uredb oziroma tega novega okvira za boj proti novim psihoaktivnim snovem, pa še prihodna strategija eh, in prihodne kapacitete agencije. Hvala. Zdaj pa gospod Koeljo. Não vou repetir o que o Sr. Boni eh, já, já disse. Eh, Partir... Podpiram to, kar je rekel že gospod Boni. Strinjam se tudi s tem, kar ste povedali vi. Našemu gostu čestitam ne samo za odlično delo, ki ga opravlja v centru, ampak tudi za to, kako je bilo poročilo predstavljeno. E, predstavljeno je bilo na zelo sintetičen način eh, zelo dobro eh, so bile predstavljene glavne teme, torej eh, glavnih pet tem. Zdaj imamo tudi poročila po državah eh, in zdi se, da so problemi zelo dobro identificirani. Torej, informacije so zbrane in predstavljene na uh, zelo koherenten način. Mislim, da gre za pomembne informacije, tako za mojo državo, Portugalsko, kot za vse ostale kar se tiče eh, tendenc, imamo nekaj pozitivnih in nekaj negativnih znakov. To, kar me najbolj zanima, je eh, uživanje drog v zaporih. Eh, torej, vse več je primerov po zaporih, čeprav bi si mislili, da je tam okolje varno, da, da ni vedno dostopa do drug. No, od petih tem, ki ste jih predstavili, je mogoče najbolj zaskrbljivo to, da je vse več smrti zaradi prevelikega odmerka. Kako vi v vašem centru razlagate ta pojav? vidimo, da je prišlo do povečanja uporabe trdih drog ali do povečanja uživanja kombinacije različnih snovi. Ali to vodi do teh smrti? Ali ste bili uspešni v boju proti eh, trgovini z drogami? Kaj eh, mislite o vzrokih? ki so za uh, tem pojavom uh, torej povečane smrtnosti zaradi prekomernih odmerkov. Pa še nekaj bi rad povedal, nekaj, kar se mi zdi vedno bolj relevantno. Komisar Avramopoulos je govoril tudi o finančni vrednosti, finančni vrednosti tega sektorja, torej organiziran kriminal, uh, Mm. No, veliko tega posla mm, je uspešnega ravno zaradi um, uh, dostopnosti in uh, eh, lahkega trgovanja z drogami. Mislim, da uh, represija na tem področju ni edina rešitev. Eh, na portugalskem smo bili priča temu. Eh, hvala. Hvala lepa, gospod Koeljo. Besedo dobi naš gost. Bi odgovorili na ta vprašanja in podali še par zaključnih pripomb. Hvala lepa, predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil gospodu Boniju in gospodu Koeljo. No, bom odgovoril na vprašanja, se bom potrudil, da ne bom še enkrat podal iste predstavitve. Če pa boste imeli še dodatno vprašanje, sem na voljo tudi po zaključku tega našega dela. Najprej povečanje dostopnosti kokaina. Gospod Bon je o tem govoril. Na voljo imamo niz različnih kazalnikov, ki kažejo, da je zdaj več kokaina na evropskem trgu nimamo pa še nobenih indikacij v zvezi s tem, da to so upada s povečanjem, povečanjem številom strank, torej potrošnikov. To skrbno spremljamo. Prej ste omenili tudi delo organov policije, Europol, organ odkrivanja in preiskovanja. Europol in EMCDDA tesno sodelujeta. Europol je bila prva agencija, ki sem jo uradno obiskal, ko sem nastopil funkcijo direktorja. Zdaj pripravljamo posodobljeni memorandum o razumevanju za sodelovanje. Skupaj z Europolom smo veliko prispevali na tem področju. Europol je pred nekaj tedni predstavil sokto, torej oceno resnih groženj in tvegan. Pri tem smo tudi mi sodelovali in sokta ima tudi pomemben del, ki se nanaša na droge. Tudi ko je bilo lani objavljeno drugo poročilo o stanju na evropskem trgu drog, smo pri tem sodelovali. Koziju smo torej na svetu predstavili informacije s tem v zvezi informacije, ki jih imam sam na voljo, kažejo, da obstaja velika verjetnost, da bo tokrat oblikovana ena prednostna naloga na področju drog na mesto dveh. Bomo pa zajeli vse druge, kar je tehnično, po mojem mnenju, veliko bolje in bo tudi omogočilo, da ko države izvajajo nacionalne akcijske načrte v okviru sodelovanja s kozijem, lahko E, vse droge obravnavamo enako prednostno, zato ker bodo vse zajete v tej eni prednostni nalogi. To je prvo. Drugo vprašanje, ki se nanaša na nove psihoaktivne snovi. Nova zakonodaja je prinesla določene izboljšave oziroma jih bo, ko se bo začela izvajati. obstaja določeno obdobje, znotraj katerega lahko države članice izvajo nadzorne ukrepe, ampak sedaj smo skrajšali to obdobje z 12 na 6 mesecev. Če bo neka snov postala predmet nadzora, je ta čas od sprejetle odločitve do izvajanja te odločitve krajši 6 mesecev. S tem bomo izboljšali delovanje To smo predvideli že leta 1997, ko smo pripravili prvi skupni akcijski načrt. Vprašali ste me, kaj EMCDDA potrebuje za izvajanje. Odgovor je enostaven, vsaj za kratkoročno obdobje. Mi sodelujemo pri tem, smo partnerji, smo vključeni v proračunu za leto 2017. Komisija je podala predlog, da se namenijo dodatna proračunska sredstva, da bomo okrepili podatkovno zbirko, ki jo imamo na voljo. To je namreč naše najboljše orodje, ki ga imamo na voljo. Dve leti, tri leta bomo imeli na voljo, da to dokončamo. Dobili smo torej dodatna sredstva, s katerimi naj bi izboljšali to orodje, tako da se bomo tudi lažje soočali s tem pojavom vedno večje prisotnosti drog v državah članicah. Tudi svet se je s tem strinjal, tako da se je ta znesek dejansko namenil nam, sredstva imamo zdaj na voljo. Glede srednjeročnega obdobja ne bom ravno negativen, ampak vseeno se pojavlja kar nekaj vprašanj. Nismo edina agencija, tega se zavedamo, gospod predsednik, ampak v primerjavi z drugimi agencijami je proračun za nas še toliko bolj pomemben. Potrebujemo ga čim hitreje in mora biti tudi čim bolj izvršljiv vedeti moramo tudi, kakšna bo naša vizija po brexitu. Že pri večletnem finančnem okviru je vprašanje brexita kritičnega pomena za vse agencije, za vse agencije z področja pravosodja in varnost in notranjih zadev. Namreč imeli bomo manjši proračun. To pa bo neposredno vplivalo tudi na naše operativne zmogljivosti. Vprašali ste nas tudi o naši strategiji. Strategijo lahko takoj izročim predsedniku odbora. Smo sredi izvajanja, v prvem letu smo. V prvem letu smo predvideli tudi interno reorganizacijo. Potem pa še vprašanje in pripombe gospoda Kuelja. Gospodu Kuelju se zahvaljujem za te pozitivne komentarje in za stalno podporo, ki jo nudi. Zelo sem zadovoljen, da vam je všeč poročilo o stanju drog v državah. To je eden od zadnjih primerov, kako lahko sodelujemo znotraj centra. Skupina šestih, sedmih kolegov iz različnih enot in oddelkov je izjemno aktivno delala na tem in pripravila poročilo, ki je dobro in smo lahko najbolj ponosni. Mi želimo to ponuditi večjemu številu naših strank. Vi ste zagotovo ena od teh strank in upam, da bo dokument za vas koristen. Strinjam se, da je povečana poraba drog v zaporih nekaj šokantnega ali je lahko šokantna. Mislim pa, da je to bolj v domeni in pristojnosti držav članic kot Evropske unije. Je pa to splošen problem, povezan tako z drogami, kot tudi z zdravstvenimi vprašanji, kot tudi z radikalizacijo v zaporih. To so prečne tematike in vse terjajo določeno naložbo in tudi predano delo, tudi v okviru zaporov. Več sredstev moramo vložiti v ta vidik. Mi bomo spremljali tudi napredek, ki se dosega pri posameznih pobudah. Že prej smo omenili MPS in stanje na trgu. Novi sintetični kanabinoidi so tako majhni, tako koncentrirani, da jih je teže odkriti. In jih teže odkrijajo tudi pazniki v zaporih. Še zadnje vprašanje oziroma pripomba glede prekomernih odmerkov. Kakšna je tržna vrednost glede prekomernih odmerkov? Žal nimam enoznačnega odgovora. Nekatere spremembe na nacionalni ravni so nastale tudi zaradi bistvenih izboljšav pri merjenju in beleženju. Čeprav nekatere države pravijo, da gre tu za preniske ocene predvsem, ko gre za NPS, za nove sintetične opioide. Laboratorijske analize se vedno ne opravijo pri smrtnih žrtvah, niti zadeve niso dobro zabeležene, zato moramo to še nekoliko spremljati. Obstajajo tudi različne mešanice. Ljudje še vedno uporabljajo več drog krati, tudi to je eden od ključnih dejavnikov za prekomerne uporabe drog in odmerke. Potem pa še smrti, ki so povezane z uporabo drog. Tisti, ki umrejo zaradi prekomernega odmerka, so običajno uporabljali medicinske proizvode, med drugim tudi metadon. Uh, ali pa gre za osebe, ki sploh niso vključene v zdravljenje. Zato moramo izboljšati smernice za zdravljenje, da se izognemo tej diverzifikaciji. Nismo pa še uspeli pokriti čisto vsega, zlasti ko gre za potrebe po zdravljenju uporabnikov opioidov. Nekatere države dosežejo stopnjo 50-75 odstotkov, nekatere pa zgolj 15 odstotkov, tako da tu je napredek nedvomno še možen glede vrednosti na trgu. Ocene kažejo, da je vrednost nekje 24 milijard, lahko celo med 25 in 31 milijardami. Komisar Avramopoulos je rekel, da gre za pomemben element, ki kaže na to, da tudi, če ne vidite, kako ljudje umirajo na ulicah zaradi drog, kar se je dalo videti pred 20 leti, so to vrstni primeri še vedno prisotni, večinoma gre za organizirane kriminalne združbe. Podatki, ki jih imamo, so verjetno podcenjeni, zbiramo dodatne podatke in upam, da bomo v prihodnje imeli tudi bolj natančne ocene, ki bodo pokazale veliko više številke, kot so bile te, ki smo jih pripravili lani. Leta 2019 bo na voljo novo poročilo o stanju drog na trgu in takrat bomo imeli upam na voljo tudi nove številke. Hvala. Hvala lepa, gospod Gozdil. Hvala lepa tudi gospodu Boniju in gospodu Kuelju, ki sta sodelovala v razpravi. Hvala lepa za poročilo in tudi za strategijo. Želim pa veliko sreče vsem agencijam. Kolegice in kolegi, zdaj pa lahko nadaljujemo in sicer s točko 16. Naši gostje so že tu, hvala, da ste prišli pravočasno. Čaka nas predstavitev Manuela Navareteja, vodja Evropskega centra za boj proti terorizmu pri Europolu. Prosim, če se nam kar pridružite. Please, Kolegice in kolegi, Europol je pripravil letno poročilo o stanju in trendih na področju terorizma v Evropski uniji, tako imenovani TESAT. Spremljajo pojav terorizma v Evropski uniji. V prihodnjih tednih bo Europol objavil tudi končno besedilo poročila za leto 2017 um, 2017 report. And then Gospod Manuel Navarete, vodja Evropskega centra za boje proti terorizmu pri Europolu, pa bo, medtem ko čakamo na dokončno objavo poročila, pri predstavil par ključnih sklepov. Um, Očitno imamo manjše tehnične težave, se opravičujem, četrtek popovdne je, ne vem, kako bo z vašo predstavitvijo. Današnja seja se prenaša po spletu. Predlagam, da še nekoliko počakamo z začetkom te razprave, ker kolegi pričakujejo, da se bo razprava začela čez nekaj minut, tako da, če se strinjate, bi naredili petminutni odmor. Hvala lepa. Okay, um, so... Dobro, nadaljujemo. Malo smo še počakali, pridružilo se nam je še nekaj članov sekretarjata. Nekdo se nam bo pridružil čez pet minut, mi pravijo. No, še nekaj članov se nam bo pridružilo pri razpravi, tako da bomo naredili še en krajši premor. I'd like to welcome the Rad bi pozdravil koordinatorko iz ELS z vsem dolžnim spoštovanjem. Hvala lepa, Roberta, da si z nami. Gostu sem pravkar razlagal, da Libe zaseda skoraj da vsak teden ostali odbori, morda enkrat na mesec. zato prihaja do teh posameznih premorov med točkami. Naša seja se prenaša tudi preko spleta in medtem, ko sam tu klepetam, se nam je pridružila še ena koordinatorka, dolgoletna članica odbora. Kakovost je tista, ki zaznamuje naš odbor in ne število poslancev. Ne se mi smeje, jaz skušam pač zapolniti ta čas. No, slej, ko prej se zgodi, da se vam začnejo ljudje smejati in takrat nastopi težava. Natali, hvala lepa, da si z nami. Vsi ste pravočasno prišli na razpravo, tako da nihče ne zamuja. Ob treh je bila predvidena ta točka. Tako, še enkrat pozdravljam gospoda. Navareteja, vodja Evropskega centra za boje proti terorizmu pri Europolu. Prej smo že začeli pravzaprav obravnavati to točko. Rekel sem, da z Europolom odlično sodelujemo, pogosto si izmenjujemo mnenje, razprave so zelo zrele v primerjavi s predhodnimi leti. Hvala lepa vsem tistim kolegom, ki ste danes prisotni na seji. Vem, da je bil teden izjemno intenziven iz večjih razlogov. Zelo natrpan dnevni red smo imeli, ampak hvala lepa, da ste z nami za obravnavo te točke. Naj še enkrat predstavim gospoda Navareteja. Svojo predstavitev bo nekoliko skrajšal, ampak vseeno bo predstavil ključne točke. Europol pripravlja letno poročilo o stanju in trendih na področju terorizma v Evropski uniji, TESAT. Ta poročila pripravljajo od leta 2007, poročila govorijo o pojavu terorizma v Evropi. Čez dva tedna boste objavili dokončno poročilo za leto 2017. Gospod Navaret, prisrčno pozdravljeni. Vi ste vode Evropskega centra za boj proti terorizmu pri Europolu, predstavili pa boste tudi glavne izsledke z tega poročila. Gospod Navaret, še enkrat dobrodošli, beseda je vaša. Hvala, predsednik. Lep pozdrav vsem. Lep pozdrav tudi tistim, ki spremljajo sejo preko spleta. Danes sem si želel biti z vami, zato da predstavim poročilo TESAT za leto 2017. Poročilo se nanaša na številke v letu 2016. Slavimo 20. obletnico TESATA oziroma tega poročila skupaj z državami članicami in tretjimi stranmi ocenjujemo številke v zvezi s terorizmom vsako leto. Predstavil vam bom ključne izsledke. Prepričan sem, da od vodje centra pričakujete več kot dejstva in številke. Sam bom predstavil ključne ugotovitve, podal bom tudi nekaj ocen v zvezi s trenutnim stanjem, kaj se dogaja s terorizmom v Evropski uniji, kako to vpliva na varnost Evropske unije državljanov in institucij. Kakšna je naša nadaljna pot pri reševanju tega izziva, kakšne so dejavnosti, ki jih ECDC pa tudi Europol skupaj z državami članicami izvajajo, kaj smo se dogovorili leta 2016, kako lahko ukrepimo sodelovanje, ki že obstaja na evropski ravni. ECDC je predsedstvo zaprosilo, da pripravi šestmesečno poročilo v zvezi z modusom operandi in teroristov. Prikazali smo tudi nekaj ugotovitev iz tega poročila. Usporedno pripravljamo torej še poročila za vsako predsedstvo. Tu vidite ključne številke. Leta 2016 je bilo 142 neuspešnih, preprečenih ali zaključenih napadov. 142 smrtnih žrtev je bilo v terorističnih napadih, 379 ljudi je bilo ranjenih. Te številke so boljše kot v letu 2015. Prišlo je do upada števila žrtev, upada števila napadov iz razlogov, ki jih bom v kratkem predstavil. Ampak tudi te številke in dejstva so boljši kot tisti izpred nekaj let. Vseeno obstaja občutek, da je grožnja zelo visoka ogroženost je visoka. V letu 2016 smo doživeli kar nekaj terorističnih napadov. Zakaj? Izbira tarč in ciljev je zdaj drugačna. Osredotočajo se predvsem na obsežne množice, ki ne pričakujejo napadov. Modus operandi se je spremenil. Storilci uporabljajo vsa sredstva, ki jih imajo na voljo, ne samo eksplozivna sredstva. Storilci teh dejanj se pojavijo kot strela z jasnega. Res je, da črpajo navdih v terorizmu in zato izvajajo te napade. V letu 2016 je bilo kar nekaj napadov tudi v bližini evropskih institucij. Veliko napadov se zgodi v bližini institucij. To ima potem multiplikativni učinek, predvsem v smislu globalne medijske pozornosti. V letu 2015 je bilo več smrtnih žrtev kot v letu 2016, ampak še vedno obstaja percepcija, da je grožnja izjemno visoka. Število napadov se je zmanjšalo v primerjavi z letom 2015. Nacionalistične in tudi separatistične skupine izvajajo vedno manj napadov, predvsej manj. Terorizem je še vedno tisti, ki povzroča največje število smrtnih žrtev. 347 od 379, skoraj da vse smrtne žrtve so bile žrtve zaradi terorizma, 142 od 145. Kar zadeva džihadistični terorizem, ta je dosegal svoj vrhunec v letu 2015, kaže pa na to, da pravosodni organi, policijski organi, obveščevalne službe in Europol dobro sodelujejo. Veliko aretacij je potekalo v Franciji, 718. Je bilo napadov, štiristo devetindvajset v Franciji, devetinšestdeset v Španiji 62, v Belgiji 36, na nizozemskem 32, v Avstriji in tako naprej. 13 napadov je bilo povezanih z vohunskim terorizmom, kot ga imenujemo. Največ smrtnih žrtev in drugih žrtev je nastalo 22. marca, ko so se napadi zgodili v Bruslju. 35 ljudi je umrlo 14. julija. Je bil napad v Nici v Franciji. 85 ljudi je umrlo. 19. decembra je v Berlinu umrlo 12 oseb, turistov in lokalnih prebivalcev. Evropske državljane so imeli v svojem vizirju v Turčiji, Egiptu, Alžiriji, Nigru, Afganistanu, Bangladešu, Tuniziji, Maliju. Evropski državljani so umirali v teh napadih ali pa so bili ranjeni. Veliko je bilo tudi ugrabljenih evropskih državljanov izven meja Evropske unije. Teroristi in kriminalne združbe še naprej menijo, da so evropski državljani, državljani zahodnih držav, da so to zelo vredne tarče. V konfliktnih območjih je bila grožnja za ograbitev še vedno zelo visoka, tudi v območjih, kjer ni vladnega nadzora. Veliko ograbitev se je zgodilo v Libiji, Maliji in na Filipinih. Milice in druge skupine ne izbirajo posameznikov zaradi njihovega državljanstva, temveč izbirajo žrtve na posebno oportunističen način. kakšna je trenutna slika na področju terorizma. Teroristi so vedno bolj fluidni. Evropska unija se je soočala s skrbno načrtovanimi napadi, ki so jih zagrešile skupine združene v mrežah, potem so bili tu tuji borci, naprimer kot smo videli v Belgiji. So pa nekatere napade zagrešili tudi posamezniki. Včasih so bili storilci tudi evropski državljani oziroma osebe, ki že dlje časa prebivajo v Evropski uniji, naprimer v Berlinu, Londonu, Nici, Štokholmu, Parizu. Smo bili priča takšnim dejanjem. Potem so tu še tuji borci. Gre za posameznike, ki so že nekaj let bivali predhodno v Evropski uniji, storilci teh napadov delujejo pod vodstvom islamske države ali pa v njej črpajo navdih v njeni retoriki in ideologiji. Povezava s temi skupinami ni takoj očitna, v nekaterih primerjih so storilci črpali navdih iz islamske države in terorističnih dejavnosti, ki jih izvajajo. Propaganda ISIS-a je pripomogla k temu, da ti storilci izpadajo kot del islamskega kalifata ali kot del islamske države, čeprav to niso nujno. Storilci so bili tako ali drugače običajno že znani policiji, težko pa je bilo pri njih opredeliti, kako visoko tveganje predstavljajo za varnost evropskih državljanov. Za nekatere so menili, da ne predstavljajo neposredne grožnje, drugi so bili znani zato, ker so imeli kazenske kartoteke, na začetku niso bili povezani s terorističnimi dejanji. Mislim, da smo še vedno na prejšnji prosojnici, nekoliko prehitri ste. Število posameznikov, ki potujejo v Sirijo in Irak, torej na konfliktna območja, se je zmanjšalo. Gre za posameznike, ki se skušajo pridružiti terorističnim skupinam kot tuji borci. Število posameznikov, ki se vračajo, naj bi se povečalo, ampak države poročajo, da ni bilo veliko takih povratnikov v letu 2016, vsaj ne toliko, kot so jih pričakovali. Večinoma je šlo za ženske in mladoletnike. Kdo so teroristi? Obstajajo različni profili, povratniki, potem eh, oborožene skupine, drugi, ki so že dolgo dejavni na tem področju, nekateri so pač dobili navdih zaradi islamske države, drugi pripadajo verskim skupnostim. Bili smo priča tudi temu, da je vedno več žensk aktivno udeleženih v delovanju islamske države, spodbujajo jih, da izvajajo napade. Tuji borci se v današnjem času zelo hitro lahko novačijo v roku dni ali tednov. Motivira jih ne zgolj ta verska komponenta, temveč tudi radikalizacija nasploh. Tudi bolj družbeni elementi so nadomestili to versko komponento, naprimer pritisk vrstnikov, potem dejavniki potiska. Takšna orožja uporabljajo, sofisticirana orožja, kot sem omenil, v Bruslju in Parizu smo bili priča temu. Večinoma je šlo za priložnostna orožja. Uporabljajo na primer nože ali pa motorna vozila za to, da ubijajo nedolžne žrtve. Naslednja prosojnica. Kakšna je vloga propagande? strani teroristov in še posebej Al-Kaide in islamske države. Spletna propaganda je ključnega pomena pri strategiji teroristov. S tem skušajo doseči posamezne akterje v Evropski uniji in drugod, spodbujajo komunikacijo, nasilje, potem legalizacijo kaznjivih dejanj in tako naprej, pa tudi financiranje. Propaganda se je povečala za islamsko državo v primerjavi z letom 2015, širi se ta propaganda islamska država skuša manjši upad tekoče komunikacije nadomestiti s tem, da na splet daje stare videoposnetke, ker nimajo na voljo nove produkcije. Islamska država je pripravila manj videoposnetkov. Retorika zmagoslavnega islama se je zdaj spremenila, retorika se nanaša predvsem na povračilne ukrepe strani islama. Prišli so torej iz uspeha na neuspeh. Tudi v revijah se pojavljajo njihova propagandna sporočila v rednih intervalih. Al-Kaida prav tako uporablja državne medije in spletne strani za propagando, vendar ne tako pogosto kot islamska država. ECDC je oblikoval marca 2015 interno referenčno enoto. Ta enota IRU izpostavlja teroristično vsebino in ponudnike spletnih storitev prosi, da to vsebino umaknejo svojih platform. Poleg tega vsakodnevno v sodelovanju z državami članicami izpostavljamo problematične vsebine številnimi državami skušamo tudi preveriti pilotno vsebino, to potem posredujemo ponudnikom spletnih storitev in od njih zahtevamo, da to vsebino omaknajo. Oblikovali smo tudi Evropski interni forum skupaj s komisijo, več o tem ob koncu predstavitve. Naslednja prosojnica, prosim. Kaj lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti? Verjetno razumete, da je težko vnaprej opredeliti, kaj se bo zgodilo. Še toliko teže je napovedovati vse skupaj, kajti situacija je postala bolj nestabilna v primerjavi s preteklostjo, kar pomeni, da je zadeve tudi veliko teže napovedovati. Pričakujemo, da se bodo teroristi osredotočili na specifične tarče šlo bo zavedno več nediskriminatornih pobojev, temu smo bili priča tudi v prvi polovici leta 2017. Evropska unija je bila priča večjim terorističnim napadom, ki so ciljali različne tarče. Šlo je za nediskriminatorno izvajanje napadov, vse bolj se osredotočajo na simbole zahodnega življenjskega sloga, več napadov naj bi se zgodilo tudi na posamezne organe, zlasti policijo. Naslednja prosojnica. Kako bo situacija v Siriji in Iraku vplivala na situacijo v Evropski uniji in v našem sosedstvu, torej v državah članicah in sosednjih državah? Ko bo islamska država premagana strani koalicijskih sil v Siriji in Iraku, bo zelo pomembno, kaj se bo zgodilo s teroristi in tujimi borci. Pet scenarijev obstaja. Ena možnost je, da bodo ostali na tistem območju, izvajali samomorilske napade ali pa jih bodo ubili v. Spopadih. Druga možnost je, da bodo prešli iz islamske države na kakšno drugo organizacijo, ki je še vedno aktivna v Siriji in Iraku. Džaval al-Nusra ali pa katera koli druga teroristična skupina. Tretji scenarij je, da bodo ti posamezniki ostali v tem območju in preživeli v eni od enklav islamske države, ki jo bo islamska država vseeno uspela ohraniti, ko bo poražena. Lahko se bodo preselili v države mine. Na koncu bom tudi povdaril, zakaj je pomembno, da sodelujemo z državami mina nekateri pa se bodo skušali vrniti nazaj v Evropsko unijo v svoje matične države. Ne glede na to, kateri scenarij bodo obrali, ostali bodo grožnja za varnost Evropske unije. Organizacija ostaja nevarna tudi brez kalifata. Al-Kaida nikoli ni imela kalifata, je pa, je, je pa z januarskim napadom na Šarlije Bdo pokazala, da lahko napade tudi v številnih krajih Evropske unije. Slika za leto 2017 je zelo podobna tisti iz leta 2016. Osem napadov smo že doživeli v, doživeli v letošnjem letu. to priložnost bi skoristil tudi zato, da se na koncu zahvalim vsem varnostnim, policijskim, obveščevalnim in pravosodnim organom na evropski ravni. Hvala za vso delo, ki ga upravljate. Veliko lahko storite v boju proti terorizmu. Z dvostranskim sodelovanjem ste tudi rešili ogromno življenj. Še enkrat bom povdaril, rešili ste mnoga življenja. Vloga Europola je, da čim bolje služi državam članicam. Imamo tudi sekundarno vlogo v smislu, da smo platforma za komunikacijo, imamo tudi analitične zmogljivosti, da lahko pomagamo državam članicam, svoje znanje in izkušnje nudimo državam članicam in tudi tretjim državam. Vseh 28 držav članic in 11 tretjih držav prispeva v ta Europol informacijski sistem, Do maja 2017 smo zbrali 725.100 informacij, več kot 100.000 oseb smo vključili v ta sistem, ki jih iščemo. Več kot 8.000 tujih borcev smo opredelili znotraj tega sistema, podvojili smo tudi podatkovno zbirko, kar zadeva samo količino podatkov in sicer zgolj v zadnjem letu. Države članice zdaj bolj intenzivno uporabljajo informacijski sistem Europola. 12. maja 2017 so države članice izvedle več kot 6 tisoč iskanj v sistemu. Sistem torej države članice in tretje strani uporabljajo. Tudi sodelovanje s tretjimi državami je ključnega pomena, če želimo vključiti več informacij, da bomo identificirali teroriste, še preden bodo ti ubili kogarkoli na evropskem ozemlju. Tudi z Centrom za boje proti terorizmu, ki ga vodi FBI, smo podpisali sporazum. Gre za skupno bazo, ki vsebuje več tisoč imen potencijalnih teroristov. To nam bo pomagalo pri nadaljnih preiskavah. Europol, Europol je podprl, samo da najdem številke. Aha, sem našel. Europol je podprl 127 preiskav v letu 2016. Gre za skoraj 50 odstotno povečanje v primerjavi z letom 2015. Od 30 držav članic in partnerskih držav imamo uradnike za zvezo v tem Evropskem centru za boj proti terorizmu. Tudi ZDA sodelujejo pri tem. Notranja referenčna enota IRU oceni več spornih vsebin, nekje 33 tisoč takšnih spornih vsebin ali nevarnih vsebin so že analizirali in ponudnike prosili, da jih odpravijo. Na 150 spletnih platformah smo odkrili takšne neprimerne vsebine, delamo v kontekstu desetih različnih jezikov, zato bi preprečili delovanje teroristov po spletu. Skupaj s komisijo smo sprožili tudi pobudo za Evropski notranji forum, tako da bi dali na razpolago tudi vse informacije, ki jih imamo v zvezi s teroristično vsebino na spletu, da bodo tudi države članice lahko spremenile sam diskurs na spletu. Julija 2016 smo spostavili svetovalno skupino za spletno teroristično propagando. Združujemo strokovnjake iz IRU-ja, ECTC-ja, akademike, praktike, ki imajo izkušnje na področju terorizma. Vsi ti se zdaj soočajo z vprašanjem, kako teroristi zlorabljajo propagando na spletu. Omenil sem že, kako pomembno je sodelovanje s tretjimi stranmi. Trenutno se sredotočamo na države Mine, Zahodnega Balkana. Želimo ohraniti raven sodelovanja, ki se je v zadnjih mesecih povečalo tudi z ZDA. Na koncu pa bi rad te uvodne pripombe zaključil s tem, da se zahvalim parlamentu in članom parlamenta za hvala lepa za vašo odločenost, za vaše razumevanje, vašo podporo. Hvala tudi za sredstva, ki nam jih nudite in hvala za vaše usmeritve. Policija, pravosodni organi, obveščevalne službe počnejo vse, kar lahko enako velja tudi za vas, zato se vam zahvaljujem. Se bi pa rad poklonil tudi žrtvam. Sicer smo videli, da je število žrtev upadlo v primerjavi z letom 2016, ampak to ni dovolj. Že ena sama žrtev je preveč. Tako da izražam sočutje do žrtev, lahko pa zavežem celoten Europol, mojo ekipo, k temu, da se bomo borili proti temu pojavu. Vem, da je zelo težko videti luč na koncu tunela, ko si enkrat sredi tunela, vem, o čem govorim, sam sem se boril proti eti skoraj da 20 let, vem, kako težko je delati v temi. Včasih je težko videti že osvetljeno reševalno pot iz tega tunela, ampak pot, po kateri hodimo, se imenuje demokracija. Hvala lepa za podporo, če imate vprašanje, pa bom na nje odgovoril. Hvala. Hvala lepa. Gospod Navaret, medtem ko ste govorili, je prišlo veliko ljudi v dvorano, kar je seveda zelo pozitivno. Strinjamo se z vašimi občutki, govorili smo o tem, kako so se odnosi med Evropskim parlamentom in pa Europolom v zadnjih letih močno okrepili, tako da imamo tudi nekaj več poznavanja o vaših, o vaših operacijah. Dobro, da ste govorili tudi o tem, kakšne so te operacije, kajti to ni zelo dobro znano. Um, Jaz bi želel zahvaliti, jaz bi želel, jaz bi želel začeti za naslednjem vprašanjem. In sicer, novinari nam poročajo o tem, kaj se dogaja z tako imenovano islamsko državo, poročajo o njihovem uničenju, o obupu med državami, eh, džihadisti, o uporabi hladnega orožja in tako naprej. Torej, redno sedaj poročajo o takšnih trendih. Kaj vemo o tem? Europol in pa analisti prav gotovo poznajo te podatke, ampak kaj so tiste dodane vrednosti, ki v javnosti niso znane? Recimo primere. Obveščevalne službe so preučevale napad v Londonu, rekli so, da ima to morda opraviti z eh, Ramadamom, prej pa kot recimo z volilnim ciklom. Ampak tega ne vemo. Zato me zanima, ali se to poročilo osredotoča na globjo analizo tega, kaj se dogaja in zakaj to sprašujem. Zato, ker tukaj ne govorimo samo o smrtih, ampak o vplivu terorizma na demokracijo na, občut, na občutek varnosti, ki ga imajo ljudje, eh, občutek pripadanja skupnosti in tako naprej. Eh, najti moramo obliko, kako o tem poročati tudi javnosti. Ali bo prihajalo do več takšnih uh, izoliranih napadov, medtem ko se veča obup uh, džihadistov ali kako? To je bilo prvo vprašanje. Pa drugo vprašanje vloga spleta. Ljudje se vedno bolj eh, obračajo na družabne medije, Facebook in tako naprej. Zanima me, kakšno je mnenje Europola o tem. Ali lahko poveste, kakšno stališče v zvezi s tem? Slišali ste, kaj, kaj govorijo politiki med volilno kampanjo? Kaj torej mislite o tem? Back, please, Don't sound so surprised. Sedaj pa Natalie Grisbeck, ne vem, zakaj ste presenečeni. Uh, eh, merci de, de... Hvala za to predstavitev. Uh, zelo celovita je bila. Uh, nismo dobili dokumenta pred predstavitvijo. In dobro razumem to, da ni mogel uh, takoj postati javen ta dokument. Zahvaljujem se torej za to uh, delo. Um, zdaj imamo perspektivo na dolgi rok eh, terorizma je vse več eh, in to poročilo predstavlja neko zelo pomembno osnovo za nas, ki oblikujemo zakonodajo. Mm, pogosto moramo pripravljati zakonodajne akte za področja, ki evropske državljane zelo skrbijo. Imamo tudi analize potem, eh, analize modus operandi, eh, analize tveganj in tako naprej. Narava terorističnih eh, napadov eh, že daje določene pomembne podatke, s katerimi se ukvarjamo tudi tu v parlamentu. Govorili ste tudi o tipičnih profilih teroristov, torej oseb, ki so udeležene v teroristične dejavnosti. Ali obstajajo kakšne analize ali informacije, ki omogočajo izboljšati preventivo in pa identifikacijo oseb, ki lahko postanejo teroristi? Vi ste, oziroma rekli ste, da se situacija spreminja, to tudi dobro vidimo, ampak kako bi lahko bili bolj uspešni pri zaznavanju določenih profilov? Sama sem francozinja in predvčerajšnjim je pri Notre Dame v Parizu e, nekdo napadel policista in to je bil doktorant iz moje univerze, iz mojega mesta. E, pisal je doktorat na področju novinarstva in potem je s kladivom napadel policista. Ali prek nekih eh, dolgoročnih analiz lahko eh, dosežemo boljše zaznavanje? Eh, to je to vprašanje, ki se mi postavlja, mogoče imate odgovor na. Potem pa še nekaj. Ali vse države, ki so prizadete, dajo Europolu vse informacije, ki jih vi potrebujete? Rekli ste, da je temu tako, torej da dobite dovolj informacij in to me veseli. Niste pa govorili o tem, kar imenujemo kibernetski terorizem. V zadnjih letih smo začeli veliko govoriti o tem. Eh, na internetu so teroristi tudi zelo aktivni, uporabljajo jih za svoje nezakonite dejavnosti, torej na splošno za nezakonite dejavnosti in pa za teroristične dejavnosti. Ali izvajate kakšne analize ali študije v zvezi s tem vprašanjem? Zanima me tudi, ali je kibernetski terorizem pojav, ki eh, raste in vodi potem v konkretna eh, dejanja posameznikov ali pa terorističnih skupin. Eh, zanima me, ali se torej internet uporablja za konkretne eh, dejavnosti ali pa samo za širjenje sovražnega govora in terorističnih idej. Hvala. Thank you, Natalie. Ana Gomez, please. Hvala, Ana Gomez. Thank you so much for the, the report and for the... Hvala lepa za vaše poročilo in za delo, ki ga opravljate v Europolu. Saj vemo, kako smo odvisni od tega, da sodelujejo naše agencije in pa organi kazenskega pregona. terrorist attacks in Ramadan. That's always been the case everywhere, maybe not in Europe. Ja, priča smo vedno večjim terorističnim napadom. Eh, tako je bilo v državah tretjega, v tretjih državah še prej, recimo, ko sem ja živela v Indoneziji. Pa tudi, ko je prišlo do eh, nasilja v Iraku in pa v Siriji. Bi pa želela vprašati naslednje vprašanje. Prvič. Videli smo, da je bil napad v Manchesterju povezan z Libijo. a sanctuary for lots of terrorist groups, including ISIS. Libija je sedaj postala gojišče radikalnih terorističnih eh, skupin. Ali se tudi vam zdi, da Libija postan, postaja vir logistične podpore ne libijska država, ki pravzaprav ne obstaja, ampak dejstvo, da je tam teritorij brez nadzora. Drugič. Smo sredi boja med šiti in suniti. Suniti napadajo Katar, ker eh, se poveza za šiti v Iranu. Videli smo tudi napade v Iraku. Ali vidite tudi kakšno povezavo? sunitska stran je seveda tista, ki financira ISIS in pa druge salafistične skupine, ja, vsaj če smo odkriti. Kako torej gledate na sedanjo situacijo? Bo to še en vir terorističnih napadov? In pa potem v primeru terorističnega napada v Manchesteru, smo opazili, da so številni izmed teh napadalcev že prej uh, bili na seznamu oblasti, bili so sumljivi, ampak niso jih spremljali, ker uh, med drugim tudi ni bilo dovolj uh, um, uradnikov kazenskega pregona. Uh kajti torijska vlada je število teh močno znižala. Ali vidite to kot velik problem posod po Evropi? En ten izmed, ena izmed posledic um, gospodarske krize je bila namreč ta, da se je močno zmanjšalo število uradnikov kazenskega pregona. Pa še nekaj tukaj ključnega pomena. In sicer preprečevanje radikalizacije. Ali se vam zdi, da so naše vlade sedaj razumele, da je to bistvenega pomena, da je to neposredno povezano z terorističnimi napadi? Eh, večina teh napadalcev so namreč migranti druge generacije, ki eh, se ne čutijo integrirane v našo družbo. Grazie, grazie. Gospa Kinići. Hvala lepa, predsednik. Tudi sam bi, sama bi se rada zahvalila današnjemu gostu za to poročilo v zvezi s tem, kakšno delo opravlja Europol, kakšne so trenutne težnje in trendi na področju terorizma. Klot je že povedal del tega, kar sem želela sama izpostaviti. V zadnjih letih in v luči zadnjih antetatov smo ugotovili, da je trend predvsem ta, da ne moremo napovedati ničesar. Težko je predvideti napade, zato je preventiva praktično nemogoče, enako velja tudi za konkreten boj proti tovrstnim dejanjem. Zanima me, če ste morda razmišljali, o tem, ali so naprimer ti teroristi v preteklosti zgodili, zagrešili kakšno drugo kaznivo dejanje, ne nujno teroristični napad. Zanima me, ali si izmenjujete informacije s tem v zvezi, ali izbirate podatke. Mislim, da bi bili to vrstni podatki v to vrstnih okoliščinah še toliko bolj pomembni. Mislim, da bi morali razumeti celostno sliko, torej ko gre za posameznike, ki so v preteklosti že zagrešili kakšno kaznivo dejanje. Tudi kolegica Ana Gomeš je prej omenila, kako so nekateri bili posam, povezani z radikalizacijo. V zaporih bi morali narediti več na področju preprečevanja radikalizacije. Zanima me, kako vi gledate na to? osebe, ki so bile naprimer v zaporu zaradi običajnih kaznjivih dejanj, so lahko v zaporu postale radikalizirane. In če nimamo na voljo teh podatkov, bomo težko ustrezno ukrepali, kaj te osebe, ki pridejo potem iz zapora radikalizirane, lahko zagrešijo teroristične napade. Slišali smo tudi kar nekaj v zvezi s kibernetskim kriminalom, da ste storili kar nekaj korakov naprej na tem področju. Imam pa še eno vprašanje, ki se nanaša na financiranje terorizma. Zanima me, kakšne podatke ste zbrali s tem v zvezi, kateri so ključni viri financiranja, na kakšen način terorizem uporablja sodobne načine za prenašanje denarja, naprimer, ko gre za money transfer, ko gre za druge finančne ukrepe. Če imate morda kakšno informacijo s tem v zvezi, že prej sem povedala, da se je po mojem mnenju terorizem preoblikoval, postal je vedno bolj nepredvidljiv. Vaš urad zbira informacije, skuša bolj poglobljeno analizirati te informacije, jih izmenjati z ostalimi organi odkrivanja in preiskovanja. Mislim, da to, kar počnete, je izjemno pomembno. Hvala. Monika Holmajer. Lepa, posvetnica. Gospod Navareti, najprej hvala lepa, da ste danes z nami. Oporečujem se, da nisem bila tukaj od uh, začetka um, in da nisem slišala vaše pomembne predstavitve. Imam pa dve ali tri vprašanja, ki mi niso čisto jasne. In sicer besedo tisti, ki ogroža, razumemo na različne načine tisti, ki so zagrešili eh, napade, niso bili eh, nujno klasificirani kot eh, potencijalni teroristi. Prej so jih identificirali kot salafiste, potencijalne zločince. Ehm, ali vidite tukaj kakšno možnost, da bi prišli do boljšega sodelovanja z državami članicami? Kako se soočate z temi ljudmi? To ni samo nekaj sto ljudi, to je tisoče ljudi. Drugič. Ko sem bila v Franciji, se mi je zdela zanimiva misel, da bi družinam eh, ponudili pomoč, če so pripravljene sodelovati za določenimi organizacijami, policijo in varnostnimi organi. Eh, tukaj bi lahko naredili še veliko, kajti nekako bi morali celotno salafistično sceno ločiti od jedra tistih, ki so dejansko zmožni zagrešiti teroristično dejanje. In pa naslednje vprašanje preseneča med kako hitro je možno spreobrniti mlade ljudi. Torej, tukaj ni šlo za dolga leta priprave, če si ogledamo pisamezne, posamezne primere. To so bili ljudje, ki so bili recimo frustrirani, ker je umrl kakšen njihov prijatelj, ker je bil umorjen, čeprav to ni imelo nič opraviti z eh, terorizmom. Uh, nasplošno smo pri raziskavah ugotovili, da muslimanski mladi pravijo, da je eh, pomembnejša avtoriteta imam kot sodišče. 86 odstotkov jih je tako odgovorilo. Tako da bi tukaj že morali razumeti, da pravna država do teh ljudi preprosto nima dostopa. To smo videli tudi v primeru Manchesterja. Mi živimo v demokracijah, zato bi morali tudi poskrbeti za pravni red, za demokratični red. In eh, do tega očitno ni prišlo v teh primerjih. Potem še analiza samih informacij. Dobro, informacije imamo, ampak ustrezne analize ni. Eh, ti ljudje lahko potem recimo preko Italije, iz Nemčije potuje v Libijo in potem spet nazaj. In države teh informacij med seboj ne izmenjavajo. Uh, Če gre za takšne osebe, bi že morale države članice med seboj bolj izmenjavati te informacije in bi jih morale tudi bolj podrobno analizirati, kajti to je že sumljivo, če nekdo pride recimo iz Libije ali pa če iz naših držav kakšen viden salafist potuje v Libijo, tudi če ima tam družino. Ja, Libija verjetno res ni um, mesto. Um, deradikalizacije, ampak ravno obratno. Hvala lepa, da sem lahko zastavila to vprašanje. As you can see, I mean, all, all the colleagues are asking. Ja, kakor vide, kako lahko vidite, naši kolegi zelo dobro poznajo te teme in res bi potrebovali celotno popolno, če bi želeli razpravljati poglobljeno o vseh teh temah, o radikalizaciji, o trendih in tako naprej. Vse to so zelo aktualno vprašanje. Vem, da boste težko podrobno odgovorili na vse, ampak morda lahko ponudite kakšno dodano vrednost, kakšno znanje, ki ga ima Europol um, if you have a few minutes to do that in response to the five colleagues. Thank you. Well, thank you, Chair. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala za vaše vprašanja. E, tu so res uh, e, zanimivo vprašanje, ki si jih včasih uh, zastavljam tudi sam. Ja, treba je analizirati dejstva, zato da lahko potem uh, postavljamo hipoteze, da lahko tudi morda predvidevamo kakšna teroristična dejanja, da skušamo skratka kar najbolje uh, usklajevati države članice. No, uh, morda zahtevate uh, od mene kaj več kot pa informacije, ki jih ima TESA, ampak vseeno bom skušal odgovoriti. Uh, kje smo v tem trenutku? Lahko naredimo več, lahko naredimo kaj boljše. Uh, In poprašati se moramo, kakšni so glavni izzivi pred eh, nami. Jaz sem pravzaprav predstavljal sliko iz leta 2016. In eh, od takrat smo lahko videli, kako krhko je naše okolje in kako fleksibilen je terorizem. Mi moramo biti prav tako fleksibilni in prilagodljivi kot pa teroristi sami. dve stvari sta, ki bi jih bilo možno izboljšati. In sicer po eni strani gre za izmenjavo informacij, no, ko gre za izmenjavo informacij, smo precej napredovali, eh, ko gre za izmenjavo informacij med državami članicami. Ja, Evropo lahko k temu samo prispeva, ampak prava izmenjava poteka na bilateralni ravni. Ampak bilateralno sodelovanje pogosto nima spomina multinacionalna platforma, kot je Europol, pa ima spomin. Mi vse uh, shranimo in uh, na takšen način smo lahko koristni pri informacijah. Uh, med bilateralno uh, izmenjavo in uh, izmenjavo na naši platformi je pač velika razlika. Zato se moramo med seboj dopolnjevati. Uh, No, ampak uh, videli smo, da je prišlo do razvoja bilateralne nacionalne, bilateralnega nacionalnega sodelovanja. Ob tem pa moramo vedeti, kaj je pomembno pri tem sodelovanju. Po eni strani je bistvenega pomena hitrost. Tukaj je bistvenega pomena, da smo hitri. Hitro je treba poslati te informacije. Ne moramo čakati. Zagotoviti je treba, da smo hitri, In eh, tudi moramo biti točni. Eh, države članice morajo dobiti točne informacije. One so tiste, ki. Thank you for your, your question uh, regarding the trends. Uh, really, uh, uh, the main part of the police work. Skratka, države članice morajo biti natančne informacije, da lahko ukrepajo. Potem, vzorci in trendi. Ja, naše delo se osredotoča na to, da najdemo trende in vzorce. Na ta način lažje predvidevamo naslednji korak teroristov. Ko so teroristi postali nepredvidljivi, so teroristični napadi postali neprepričljivi. Ampak več kot bomo imeli izmenjave informacij, več kot bomo imeli pregleda nad temi informacijami, več možnosti bomo imeli za to, da identificiramo teroriste in da analiziramo tveganje, ki ga predstavljajo za države članice, za globalno raven in lažje bomo pomagali državam članicam pri preprečevanju terorističnih dejanj, pri preprečevanju radikalizacije in tako naprej. To je naša glavna naloga v tem trenutku poskrbeti moramo za to, da bodo napadi predvidljivi. Na ta način bomo jih lahko tudi preprečili. Trenutno pripravljamo um, analize profilov teroristov, kdaj so se radikalizirali, kako dolgo so bili radikalizirani, zakaj so se um, odločili za takšna dejanja. Prav tako pripravljamo mm, dejavnike tvegan, kako lahko predvidimo kakšno potencijalno teroristično dejanje in pa osredotočamo se tudi na napade na vojaške in policijske cilje. Te informacije dajemo na razpolago tudi državam članicam. Potem kibernetski terorizem. Nič ne kaže za to, na to, da bi teroristi uporabljali kibernetska orodja za napad na eh, spletno strukturo. Če bi imeli ta orodja, potem bi to že naredili. Ampak v tem trenutku ne morejo eh, dostopiti dostopati do spletne infrastrukture, ne morejo um, razbiti zaščitnih uh, programov in tako naprej. Uh, no, posvetiti pa se je seveda treba tudi propagandi, uh, s preprečevanjem pra, propagande lahko tudi um, zmanjšamo pojav radikalizacije. Uh, No, uh, tu je seveda pomemben tudi Darknet. Um, poznamo primere, ko so osebe uporabljale Darknet za nakup orožja. Um, to pa uporabljajo tudi na področju organiziranega kriminala. Skratka, tukaj ne smemo puščati nobenih vrzeli. No, istočasno tudi nadzorujemo uporabo bitcoinov in pa drugih um, alternativnih plačilnih um, enot. Ampak trenutno je njihova propaganda relativno poceni. Drake je sam uh, terorizem. Zato moramo slediti predvsem operacijam financiranja terorizma. Treba je torej slediti tokovom financiranja terorizma, zato da lahko te, eh, te potencijalne napade odkrijemo in preprečimo. Mm, no, eh, v zvezi z napadom v Manchesterju eh, podpiramo britanske oblasti, oni so zahtevali so zaprosili Europol za določene informacije, mi z njimi tesno sodelujemo. Težko je v tem trenutku podati oceno tamkajšnje situacije, ampak zdi se, da gre tukaj za podoben profil, kot smo ga imeli že v drugih napadih po Evropski uniji. Omenil sem, da smo evropski ravni v letu 2016 obravnavali 127 primerov. Koliko krat smo uh, pomagali državam članicam? Pogosto samo uh, eni ali dvema državama. Kajti zdi se, da ti primeri niso med seboj povezani. Uh, Manchester ni povezan z Londonom, Pariz ni bil povezan z Berlinom in tako naprej. Skratka, treba je analizirati vsak posamičen primer. Eh, no, dobra novica pri tem je, da eh, so ti napadi manj nevarni, ker niso med seboj povezani. Slaba novica je pa ta, da jih zaradi tega tudi teže odkrijemo. Uh, če si z nekom povezan, potem je te povezave enostavno odkriti, če pa nisi z nikomer povezan, pa je teže, teže odkriti, kdo si. Torej, bolj manj kot so ti primeri povezani med seboj, bolj izolirani so, težje potem eh, ukrepajo eh, organi kazenskega pregona. Ne na zadnje gre pri varnosti, predvsem za oceno tveganj in za prioritizacijo. Lahko imamo ceno razmer, lahko imamo veševalno službo, ki 24 ur na dan nekoga ocenjuje, več pa ne moremo narediti. Lahko pa se skupaj bolje organiziramo. Gre predvsem za prioritizacijo in pa za oceno tvegan. Tudi, no in Europol si prizadeva za to, da bi bil pri tem še boljši. Kar se tiče konflikta med suniti in šiiti, eh, ja, pričakujemo vpliv na varnostno situacijo v Evropi. Že v preteklosti smo videli konflikte med eh, nasilnimi frakcijami šiitov in eh, sunitov, ki se med seboj spopadajo. To ni dobra novica ne za njih, ne za kristijane, ne za muslimane, ne za kogarkoli drugega. Takšni konflikti prinesejo samo še več konfliktov. Terorizem povzroča terorizem. Zato moramo tesno spremljati to konfliktno situacijo in njene posledice. Potem, mm, ko sem omenil profile, smo gotovili, da mm, tukaj ne gre v prvi vrsti za versko motivacijo. V številnih primerih gre za maščevanje ali gre za duševne probleme, za pomankanje integracije. Veliko je osebnih razlogov za to, da ti ljudje postanejo in, eh, teroristi. In pogosto je eden izmed razlogov za to verska manipulacija. Ni pa to edini eh, razlog. Boriti se moramo torej proti radikalizacije. Treba pa je tudi preučiti psihološke motive, ulogo socialnih institucij, ulogo javnih institucij, družabne medije in tako naprej. Na vseh tih frontah se treba boriti proti radikalizaciji. Mi nimamo tukaj ustreznega eh, kontranarativa. Mi kot policija nismo tisti, ki bi morali poskrbeti za ta kontranarativ. To mora, biti, to mora priti iz javnosti, od novinarjev. Um, Mi lahko svarimo pred tem, da bodo zločinci privedeni pred sodišče, ampak uh, ko gre za preprečevanje, za preprečevanje radikalizacije, pa treba več narediti na socialni in izobraževalni ravni. Skratka, okrepili smo sodelovanje, no, slika pa še ni popolna, kot je povedala gospa Holmajer. Še vedno potrebujemo več informacij. Um, posamičnih primerov ne moremo primerjati med seboj. Berlin je bil drugačen kot uh, Manchester, napad v Parizu je bil drugačen kot ta v Bruslju in tako naprej. Uh, No, ampak vseeno moramo analizirati vsak posamičen primer in naučene lekcije potem lahko uporabimo pri, uh, tudi pri drugih napadih. V primeru, ko pride do napada, je pa najpomembneje. To, da države članice analizirajo, zakaj je prišlo do tega napada, koliko je bilo žrtev istočasno pa morajo skušati države ugotoviti, kdo je bil kriv za napad. Za varnost Evropske unije in za države članice, pa poleg tega najpomembnejše vprašanje, kako se je to zgodilo in zakaj se je to zgodilo. Europol se mora osredotočiti na ti dve vprašanji, kdo in kako. Kako in zakaj na ta način lahko pomagamo državam članicam, lahko jim damo na razpolago informacije, zato da lahko potem te predvidejo grožnje terorističnih napadov. Hvala lepa, gospod Navarete. Eh, vem, da imate bogate izkušnje na tem področju. Jaz to razpravo bi lahko nadaljevali v nedogled, ampak nažalost nas preganja čas. bomo pa pravili še veliko dela na tem področju, torej na področju boja proti terorizmu. In ob tem moramo seveda tudi razpravljati o um, protiterorističnemu narativu, torej ta je potreben v medijih, na državnih omrežjih in tako naprej. To je zelo pomembno. Eh, skratka, razprava je bila izredno zanimiva in zahvaljujem se poslancem, da so tukaj tudi v četrtek popovdan. No, veliko je bilo tudi obiskovalcev, ki so prišli poslušati to razpravo. Eh, gre za obiskovalce kolegice Natali Kristek. Upam, da se vam je zdela razprava zanimiva. Eh, upam, da ste uživali v tej razpravi. Lepo pozdravljeni. We normally clap for our visitors mislim, da si obiskovalci zaslužijo aplaus. Tudi odvetniki si ga zaslužijo. Oprostite za ta britanski humor. Hvala, gospod Navarete. Hvala poslancem, ki so sodelovali in upam, da se kmalo spet vidimo. Zdaj pa še zadnja točka danes popovdne. Zdi se, da bomo končali malo prej. Smo pri točki 17, ki se začne ob 4. popovdne. Imeli bomo sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in svetu začitev otrok pri migracijah. Hvala komisiji, da je prišla malo prej. Spet bomo obravnavali zelo pomembno temo, torej otroci pri migracijah. veliko različnih vprašanj in tematik imamo na dnevnem redu, zato so naši poslanci omejeni s svojim časom in prisotnostjo, ampak se pa vse skupaj prenaša tudi prek spleta, tako da bodo lahko razpravo spremljali tudi tam. Komisija je podala sporočilo o zaščiti otrok pri migracijah. Veliko je otrok, ki potrebujejo to zaščito. Število tistih otrok, ki so brez spremstva, je zelo naraslo v zadnjih letih in sporočilo komisije je zato zelo relevantno. Pomembno je za razpravo o s tem povezanih zakonodajnih predlogih, ki so na mizi, torej Evropski azilni sistem in migracije. Sporočilo govori o um, primerih pridržanja, o mreži evropskih rejnikov, potem o boljših pogojih za transfer otrok in pa dublinski sistem. Vse to je predmet tega sporočila. Z nami je Steven Ryan in pa Kjara Adamo. Iz različnih generalnih direktoratov prihajata in jima bom kar takoj dal besedo. kolegi kažejo na uh, gospod Kjaro iz komisije. Boste vi začeli? Dobro. Hvala. Hvala, da lahko predstavim sporočilo komisije. Eh, zelo potrebujemo podporo parlamenta, da se pravice otrok ohranijo v središču politične agende. Naj vas na kratko spomnim, zakaj je komisija to sporočilo eh, sprejela. Leta 2015 in 2016 je okrog 30 odstotkov prošen za azil prišlo strani otrok. Ehm, to se je še šestkrat eh, povečalo v zadnjih šestih letih. In če ne gledamo samo na azil in na status, če si pogledamo leto 2016 je več kot 3000 otrok prišlo prek morja v Evropsko unijo. Eh, migracijski sistem v državah članicah je pod hudim pritiskom. Eh, pokazale so se številne vrzeli eh, pri zaščiti različnih kategorijah otrok v migracijah. Veliko smo imeli tudi razprav z zagovorniki pravic otrok v zadnjih letih. Slišali smo tudi številna pričevanja o strani samih otrok. Situacija je še vedno zelo težavna, v številnih primerjih tudi nespremljiva in v tem pogledu cenimo podporo in delo Evropskega parlamenta oziroma medskupine za pravice otrok člani te skupine igrajo pomembno vlogo pri naših posvetovanjih in pogajanjih. Novembra je forum komisije o pravicah otrok se osredotočil predvsem na pravice otrok v migracijah. Opredelili smo potrebe in vrzeli in pripravili potem najbolj nujne ukrepe, ki so potrebni za to, da izpolnimo vsaj del teh zahtev Eh, pri tem sporočilu smo zauzeli pristop, ki temelji na pravicah. Ukrepiti eh, moramo kapacitete nacionalnih organov, zato da bodo sposobni um, izpolnjevati svoje obveznosti. Moramo narediti vse, da jih podpremo pri tem. Moramo pa tudi povečati kapaciteto otrok, da se bodo zavedali svojih pravic in jih znali uveljavljati. Najboljši interes otroka je torej. Eh, ključnega pomena in naše vodilo pri eh, delu na vseh ravneh. Sporočilo se osredotoča predvsem na najbolj nujne kratkoročne ukrepe za vse otrok, otroke v migracijah. Ehm, ne gre samo za otroke brez spremstva, čeprav so oni še posebej ranljivi. Ehm, govorimo tudi o otrokih, otrocih eh, z družinami ali pa o tistih, ki so ločeni od družin. Želimo zaščititi sisteme varstva otrok, eh, zato da bi jim pomagali in eh, to bo v naših sistemih varstva otrok na nacionalni, prines, na nacionalni ravni prineslo učinke šele na dolgi rok. Želimo si učinkovitega uh, varstva za otroke otroci v migracijah ne potrebujejo samo varstva, ampak tudi stabilnost in kontinuiteto in zato nek varuh oziroma rejnik eh, res predstavlja um, tisti vidik stabilnosti, ki ga potrebujejo. To ni povezano samo z eh, azilnim sistemom oziroma si, uh, eh, sprošno za azil. Vem, da o tem govorite tudi v parlamentu v tem trenutku. Treba pa je zagotoviti tudi ustrezen. Eh, sprejem, potem sledenje družini in tako naprej. S tem so povezani tudi čezmejni eh, vidiki, namreč, ko gre za delo rejnikov, države članice spodbujamo, naj uporabijo vse možne komunikacijske kanale, tudi prek uredbe, ki eh, jo zdaj ta parlament pregleduje. Mi smo vzpostavili evropsko mrežo rejništva, začeli smo z delom na tem področju, srečali bomo tudi eh, strokovnjake iz držav članic 16. Eh, junija, torej drugi teden. Želimo tudi povečati financiranje, zato da se zagotovi učinkovito varstvo za otroke. Potem pri sprejemu eh, moramo zagotoviti, da bo sredstev dovolj tudi za to prioriteto. Pa še zadnja stvar, ki pa ni najmanj pomembna, moramo pogledati tudi dostopnost alternativ za administrativno pridržanje otrok. Komisija ima nov eh, forum za pravice otrok in letos smo se odločili, da. Eh, se posvetimo predvsem torej temu pridržanju in pa alternativam za pridržanje otrok. Upam, da bo ta parlament in da bodo člani in članice pri tem sodelovali. Danes razpravljamo o tem, imamo pa tudi eh, svet ministrov za pravosodje in notranje zadeve. Upam, da bodo na podlagi tega sporočila tudi pozvali države članice, da zaščitijo otroke eh, v vseh fazah. Mislimo, da bi to bil pomemben korak naprej, ker je res treba povedati, da so za večino dejavnosti odgovorne države članice, odgovorna je za to politična volja, ki mora obstajati v državah članicah. Zdaj pa bo spregovoril še Steven Ryan eh, z DG Home še o drugih dejavnostih. Hvala, Kjara. Hvala, gospod predsednik. Naj samo dopolnim predstavitev kolegice s tem, da mogoče malo bolj podrobno razložim eh, določene konkretne ukrepe, h katerim poziva komisija v svojem sporočilu. Tukaj gre za nujne dejavnosti oziroma ukrepe, ki jih je treba sprejeti v takojšnji prihodnosti. Treba je ukrepiti čezmejno sodelovanje. Eh, delovati je treba koordinirano in sodelovati z vsemi udeleženimi akteri na evropski ravni, na nacionalni ravni in tudi na lokalni ravni. Ne bom zdaj eh, povedal vseh podrobnosti našega sporočila, rad bi samo osvetlil ključne dejavnosti, ki lahko pomagajo pri obravnavi otrok v migracijah. To želimo narediti čim bolj učinkovito. Želimo zagotoviti, da bodo otroci čim prej identificirani in registrirani kot otroci, takoj, ko pridejo na evropska tla. Sprejeti je treba ukrepe, da otroci ne bodo pogrešani. Otroci imigranti so še posebej izpostavljeni tveganju uh, za izkoriščanje ali pa trgovino z ljudmi in uh, veliko otrok. Uh, je eh, bilo pogrešanih v zadnjem času. To število je alarmantno in zato smo sprejeli tudi konkretne, specifične ukrepe, ki jih morajo izvajati države članice eh, kot eh, nek nujen ukrep. Želimo tudi, da bi države članice si bolje izmenjevale podatke in s tem omogočile bolje, boljše sledenje izginulim otrokom in da bi tudi bolje opredeljevali družinske vezi. Želimo tudi, da upoštevajo protokole in da sistematično poročajo o izginulih otrocih. Komisija poziva tudi eh, k temu, da bi imeli konkretnega človeka, eh, ki mora biti eh, prisoten od začetka procesa naprej, torej ko gre za identifikacijo, registracijo in tako naprej. Želimo si tudi, da bi bili imenovani na vseh žariščnih točkah, Eh, ljudje odgovorni za varstvo otrok, um, potem pobiranje prstnih odtisov in drugih podatkov otrok eh, je treba uh, izvajati na otrokom prijazen način, na občutljiv način. Uh, uporabljati je treba tudi psihološke uh, tehnike in pa psihološko svetovanje. Agencija EAS so zdaj posodablja svoje smernice eh, tudi za oceno starosti otrok. Kot ste omenili, gospod predsednik, potrebujemo tudi revidiran azilni sistem eh, za Evropo. Tisti, ki potrebujejo mednarodno zaščito, eh, jo morajo dobiti. Treba jih je zaščititi od trenutka, ko pridejo na evropska tla. Potem je pomembno, da se uporabijo vsi pravni instrumenti evropske zakonodaje za zaščito otrok. Mladoletne je treba na primeren način identificirati. Potem predstavniki oziroma varuhi otrok eh, morajo biti hitro določeni, da bodo pomagali otrokom tekom celotnega postopka, to je povedala tudi moja kolegica. Potrebujemo pa tudi ustrezno pomoč in pa ustrezne pogoje za sprejem in nastanitev otrok. Komisija poziva tako svet kot parlament, oba so zakonodajalca, da doseže čim prejšnji dogovor v celotnem svežnju predvsem pa o teh elementih svežna, o katerih zdaj govorim. Poleg tega države pozivamo naj ocenijo eh, prošnje za azil otrok in sicer naj te prošnje obravnavajo prednostno. Pozivam države članice eh, tudi eh, k temu in to smo napisali tudi v poročilih, da prioritizirajo preselitev otrok iz Italije in Grče v druge države, torej tistih otrok, ki Eh, ki so zato do tega upravičeni. Komisija tudi meni, da je nujno potrebno najti trajnostno rešitev za otroke. To je treba zagotoviti čim prej. V večini primerov bo to pomenilo integracijo v eni od držav članic Evropske unije ali pa vrnitev otroka v njegovo državo izvora, da se tam ponovno združi s svojo družino. Zagotoviti moramo, da tisti, držav, tisti otroci, ki bodo ostali v Evropski uniji, da se na primeren način integrirajo in da postanejo eh, del naše družbe. Zato potrebujemo integracijske ukrepe, ki bodo delovali, potrebujemo dostop do eh, izobraževanja, zdravstva, do jezikovnih tečajev, do usposabljanja in tako naprej. Mm, dostop eh, do Eh, izobraževanja, stanovanja in tako naprej, mora biti zagotovljena vključujoč način, da ne bo privedlo do ksenofobije. Za tiste, ki se vrnejo, pa je treba zagotoviti tudi ustrezno varstvo in pa uh, zagotoviti ustreznih ukrepov za ponovno integracijo v državi izvora. Evropska unija ima na voljo tudi Eh, sredstva, da podpre države članice pri nacionalnih programih, eh, da podpre tudi civilno družbo, organizacije civilne družbe in mednarodne organizacije, torej vse tiste, ki na terenu izvajajo programe, ki gredo v tej smeri. Še zadnja točka, ki jo želim omeniti, pa je potreba potem, da se začnemo ukvarjati eh, z, izvo, z izvornimi vzroki, ki otroke silijo v to pot. To pomeni, da se ne ukvarjamo samo z eh, konflikti in pa revščino, mm, to sta glavni dve gonili za migracije, ampak da zagotovimo tudi ustrezno zaščito tam, kjer obstaja primankljaj te zaščite. Eh, torej, da se zagotovi varstvo otrok eh, tudi v državah, ki so na migracijski poti proti Evropi. Zato pozivamo k financiranju projektov za razvoj eh, sistemov varstva otrok v tretjih državah. Želimo si tudi boljšega sodelovanja s tretjimi državami na področju varstva otrok. Sodelovati moramo s ključnimi partnerji, eh, z vladami, z organizacijami civilne družbe in nevladnimi organizacijami. Eh, zavedam se, da bodo naši Eh, člani morali hitro oditi, tako da vas prosim, če čim prej končate. Bom končal, ja. Torej, eh, želimo zagotoviti tudi boljše priložnosti za otroke v tretjih državah in pa boriti se moramo proti kriminalnim združbam. Pa še nekaj glede uh, preselitev. Države članice bi morale povečati svojo zavezanost. Uh, temu sistemu, sistemu preselitev, še posebej, ko gre za otroke. Otroci so najbolj ranljiva skupina ljudi, eh, pogosto eh, niso sposobni sami eh, doseči nekega varnega območja oziroma varne države. Vem, da nekateri člani morajo oditi, zato sem želel, da čimprej zaključite, da, bo, da bomo še lahko imeli razpravo. Eh, sam moram ujeti vlak. Pred dvema tednoma sem bil v Grčiji, gospa Kiniči, Ana Gomeš sta tudi bili eh, z mano in veliko nevladnih organizacij poziva k nekemu uradniku za varstvo otrok ali k um, rejniku oziroma varuhu za otroke. V Italiji se dogaja isto. No, ko beremo to sporočilo, gre predvsem za sporočilo o integraciji. Eh, vse je odvisno od stroškov v državi članici, od eh, sistema socialnega varstva v državi članici. In eh, tukaj imamo kar pomembna vprašanja. Omenjajo se tudi tretje države in njihovo varstvo otrok. Torej, zelo pomembna vprašanja, pomembne teme, eh, ki pa so zelo zapletene. Pogledal sem si tudi, eh, koliko stane sistem varstva otrok v evropskih državah. Potem pridržanje, to ste tudi omenjali in to je tudi tema, ki zahteva veliko prizadevanj z naše strani. Pomembno sporočilo je to, zelo zapleteno je sicer, ampak naši izkušeni člani uh, bodo morali biti zelo aktivni, pritisniti na eh, teh področjih, kajti eh, pred nami je res pomembna naloga, ki ste jo vi zelo dobro povzeli. Katarina Kiniči bo prva dobila besedo. Izvolite. Grazie, gra Hvala lepa, predsednik. Sama bi se rada zahvalila obima predstavnikoma komisije. Ne samo za to predstavitev vsebine sporočila, temveč tudi zato, ker sta navedla delo te medskupine za mladoletnike skupaj z kolegico Koraco Bild, ji predsedujeva, tudi naša skupina je želela prispevati svoj delež k delu, ki ga opravlja komisija, pa tudi mi ga opravljamo znotraj te medskupine. Komisija se je osredotočila na zaščito mladoletnih migrantov brez spremstva. Mislim, da to je izjemno pomembno vprašanje, namreč številni ti mladoletniki brez spremstva se podajajo na nevarne poti za to, da bi lahko živeli dostojno življenje v Evropi. Sporočilo, ki ga je pripravila komisija, je pomembno, kar nekaj vsebin ste izpostavili. Med drugim je pomembna ta mreža varuhov. Ta je pomembna zato, ker bodo varuhi zaščitili mladoletnike poskrbeli za to, da bodo zagotovljene pravice tem otrokom. Je pa treba te varuhe ustrezno usposobiti, izobraziti, zato da se bodo znali obnašati na ustrezen način do teh mladoletnikov, kadarkoli bodo imeli stik z njimi že v samih žariščnih točkah. Identifikacija je prvi korak, ki ga moramo upraviti, če želimo nuditi zaščito mladoletniku, ki bo kasneje potoval po Evropski uniji. V odboru Libes smo večkrat izpostavljali to vprašanje, pa tudi znotraj med skupine. Nikakor ne smemo dopustiti kakršne koli oblike pridržanja, ko gre za mladoletnike, tudi brez spremstva, tudi če gre za migrante. Pričakujemo, da bodo tako komisija kot ostale evropske institucije storile več na tem, najti moramo alternativne rešitve, predvsem pa, in vesela sem, da ste to danes izpostavili, potrebujemo možnost družinske namestitve. Mladoletnik, ki pride k nam potem, ko je doživel grozljive dogodke, mora imeti možnost, da prebiva v Evropi pri družini, ker bo s tem poenostavljena tudi integracija. Posebne ukrepe bi morali nameniti v tej smeri, zaščititi je treba posameznike, te mladoletnike, jim ponuditi ustrezno oskrbo, da se bodo mladoletniki lahko lažje integrirali v družbo in s tem prispevali tudi k obogatitvi te države. Več pomembnih vidikov je treba upoštevati v trenutku, ko posameznik pride v Evropo in tudi potem, ko se ukvarjamo z integracijo. Vsi akteri, ki bodo pri tem sodelovali, morajo biti zmožni razumeti, kakšne so potrebe mladoletnikov morajo se znati odzvati na te potrebe. To, kar si sam povdaril, je še kako pomembno. Namreč ponuditi moramo tudi zadostno gospodarsko oziroma finančno podporo. Mladoletnike moramo sprejeti, jim ponuditi podporo, poskrbeti za njihovo integracijo in jih tudi finančno podpreti. V Italiji to že počnemo, ampak na področju zaščite in varovanja mladoletnikov bi morale vse države ponuditi več finančne pomoči. To bi morala biti naša zaveza, da preoblikujemo vse te predloge iz poročila komisije v nekaj konkretnega. Ponuditi moramo konkretno pomoč, vsi mi pa bi morali poskrbeti za to, da bodo vse države začele uresničevati te smernice. Tudi otroci so žal žrtve v teh dramatičnih situacijah, so tisti, ki najbolj trpijo in so najbolj ranljivi. Tu ne bi smelo biti nobenega primankljaja na področju solidarnosti. Vsi otroci, ne glede na to, odkot prihajajo, kje se trenutno nahajajo, so v naši skupni odgovornosti. Tako da hvala lepa komisiji za delo, ki ga opravlja. Vabim pa vse da tudi doma poskrbijo za to, da bodo države prevzele odgovornost za mladoletnike brez spremstva. Hvala, Katerina. Eh, zdaj pa še Ana Gomeš. Tudi sama se zahvaljujem komisiji za opravljeno delo. Spodbujam jo tudi, da naredi še več. Oziroma, da naredi več kot eh, neko sporočilo. Državna članica mora poslati jasno politično sporočilo, da ne morejo nadaljevati tako, kot delajo do zdaj. Govorimo o začiti najbolj ranljivih. In eh, ne moram pozabiti, kako šokirani smo bili, ko je policija v Malmoju eh, povedala, kako nimajo dovolj sredstev na voljo za to, da bi iskali pogrešane otroke. Eh, tukaj je šlo za otroke migrantov in za nje ni bilo sredstev. Gre pa tudi za varnostno vprašanje. Če so otroci pogrešani, potem jih bodo izkoristile kriminalne združbe in to postane potem tudi varnostni problem. Države članice je treba soočiti s to odgovornostjo. To je eh, delo nas tukaj v parlamentu in tudi delo komisije. Vendar pa mislim, da komisija z državami članicami ne govori dovolj odločno. Države morajo prevzeti odgovornost. Nespremljivo je, kako so zavrnitev družin eh, povsem upustili oziroma kako se to sploh ne izvaja v okviru dela z otroki v migracijah. Ti otroci so begunci, preživeli so že grozljive pogoje. Eh, treba jih obravnavati kot begunce, tudi če so prišli kot migranti zdaj so postali begunci. In uh, nujno se moramo sredotočiti na vse te otroke. Videla sem begunske otroke v Grčiji, videli so grozljive stvari, naprimer eh, jezitski otroci, pa niso potem prejeli nobene psihološke pomoči. In ti otroci bodo postali uh, zelo problematični ali moteni odrasli če ne bomo hitro ukrepali. Da sploh ne govorim o položaju deklic. Ehm, deklice se posiljuje, napada. Ehm, situacija pa je težka za vse otroke, ne samo za deklice. Ali veste, kakšna je situacija otrok na žaričnih točkah? Ali pa v Libiji? Pred kratkim so mi povedali, da vse večje število otrok eh, prihaja iz Bangladeša, iz Maroka, iz Nigerije. Eh, vse več jih je in vse mlajši so. In ne vem, ali se to upošteva pri vseh dejavnostih, eh, ki jih izvajamo. Najbolj dramatična situacija pa se meni zdi situacija tistih mladih afganistanskih dečkov, ki jih obravnavajo kot migrante in ki se spet soočajo z najhujšim možnim eh, izkoriščanjem. Nikomor se ne mudi, da bi jim pomagali, eh, izogniti se morajo registraciji, tako da mm, so še bolj podvrženi eh, zlorabam strani terorističnih in kriminalnih združb. Hvala, hvala, Ana, da si ostala tukaj še pri tej točki. Lahko nekaj predlagam, eh, Kjara in Steven. Eh, drugič bomo tej točki namenili več časa, imeli jo bomo ob eh, primernejšem času. Sporočilo je res zelo zanimivo, dotika se številnih področji in to bo vzbudilo veliko zanimanja, kajti ljudi ta tema zanima. Mediji temu posvečajo pozornost. Eh, In eh, s tem je povezana tudi velika, eh, velika kompleksnost. Uh, imamo povezave z, z pridržanjem, z azilnim sistemom, potem uh, teme integracije, integracijska vprašanja, vprašanja socialne zaščite v državah članicah in tako naprej. Um, to smo videli že vsi, ki smo se udeležili obiska kakšne delegacije. Zato bomo temu namenili uh, več časa ob naslednji priložnosti. Gospa Kiniči, eh, Ana Gomeš in drugi, ki jih eh, stvar še posebej zanima, pa bodo zelo upozorni na ta dosje in eh, prosim, ostanite v stikih z nami. Naslednjič pa bomo res tako razpravo organizirali v primernejšem času. Upam, da je to sprejemljivo za vaju. Nima smisla zdaj začeti razpravo, ko smo tukaj prisotna samo mi dva z Ano bomo torej naredili tako in eh, bomo ostali v stiku v zvezi s tem pomembnim dosjejem. Razprava pa bo organizirana še enkrat ob torej, primernejšem času. Najlepša hvala za eh, vaše delo in vašo prisotnost. Hvala, Ana. Vsem skupaj želim tudi lep konec tedna. Hvala. S tem tudi zaključujem današnjo sejo. Naslednje srečanje bo 15. junija. O, v